pobuda za zaposlovanje mladih. To je pobuda odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Predajam besedo avtorici in to je Marita Uskok. Thank you, Chair. Hvala, gospa predsedojoča. Kriza je povzročila, da je brezposelnost mladih dosegla zelo hude ravni v številnih regijah in državah. Številni mladi so prikrajšani za prvo delovno mesto, tako da ne morejo začeti živeti neodvisno kot odrasli. V letošnjem letu moramo reševati to situacijo, kajti zato smo sprejeli pobudo za zaposlovanje mladih. Namen te pobude je zagotoviti financiranje, da bi spodbujali zaposlovanje mladih v najbolj prizadetih regijah Evropske unije vključno s tem, da bi spostavili scheme jamstva za mlade. Zato, da bi poskrbeli za hitro izvajanje, je bila ta pobuda za zaposlovanje mladih dana v spredje. Tako da imamo na voljo tudi sredstva. Od 1. septembra 2013 se je to začelo izvajati. Ampak leto dni po začetku programa rezultati v praksi niso izpolnili prvotnih pričakovanj tu imamo ukrepe, s katerimi naj bi črpali sredstva, ampak videli smo, da to ni privedlo do učinkovitega izvajanja te pobud, da bi izkoristili vse priložnosti, da bi reševali ta vprašanja. Tu imamo neporabljena sredstva. Evropski svet je bil tisti, ki najprej predlagal pobudo, ampak zaenkrat imamo drugačno situacijo po letu in pol. Le polovica sredstev je bilo uporabljenih. Tako da prečakovanja res niso bila izpolnjena. Napredek ni enakopraven in premalo je likvidnosti za to, da bi spodbudili pobudo in sedaj imamo tudi predlagano povečanje finančnih sredstev v prefinanciranju. Ampak kaj zadržuje države pri tem? Kako naj bi svet nujno pozval k hitremu in učinkovitemu izvajanju? države članice, ki imajo najviše stopnje brezposobnosti mlade, ki so najbolj prizadite zaradi krize, poprečju zaostajajo pri rabi virov na tem področju in pri izvajanju teh schem jamstev. Dolgoročne politike potrebujemo zato, da bi reševali ta vprašanja. Ampak s kakšnimi virami se soočajo države, kakšne izboljšave lahko obljubi svet? Ali lahko svet zagotovi dobro financiranje pri teh pobudah, ko bomo uporabili prej namenjena sredstva? Parlament pričakuje hitro in učinkovito rabo sretočne rezultate v 12 mesecih. Potem, ko bo spremenjena uredba začela valjati, takrat je treba počrpati ta sredstva. Katere ukrepe si je zamislil svet, zato da bi poskrbeli za to, da bi zaposlili mlade, da bi hitro uporabili ta sredstva? Kako naj bi poročali o napredku glede mladih, ki so brezposelni parlamentu in glede drugih interesnih udeležencev? Ali lahko svet obljubi oceno napredka šest mesecev potem, ko bo spremenjena uredba začela veljati? in kako bo svet nadaljeval razpravo, ko ti rezultati ne izpolnijo pričakovanj, tudi po sedanjem povečanem financiranju. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Kanjeni Lukaševici. Tri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Zelo sem vesela za to priložnost za razpravo o zaposlovanju mladih eh, v Evropski uniji. Predsedstvo si zelo prizadeva za izboljšanje eh, pogojev za mlade in njihov dostop do zaposlovanja. Torej med mladimi ljudmi pa dajemo še posebno prednost eh, tistim mladim, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Torej, to je eh, absolutna prioriteta za Evropsko unijo in dejansko strategija 2020 se osredotoča na učinkovite ukrepe za brezposelnost mladih. Dejansko je situacija takšna, da imamo v nekaterih državah članicah eh, še vedno zelo visoko brezposelnost eh, mladih, kar vodi v neustrezno porabo talentov eh, in pa tudi to ima pomembne posledice za celoten trg dela. Torej, jamstva za mlade in drugi Srodni instrumenti so zelo pomembni, torej oba ukrepa si prizadevata za boj proti brezposobnosti mladih v najbolj prizadetih eh, območjih, se pravi tam, kjer je brezposobnost mladih eh, nad 25 odstotkov. Želela bi podati pozitiven primer in sicer uh, izkušnjo iz Latvije. Latvija je ena izmed držav, ki je uh, Eh, januarja 2014 eh, začela z implementacijo eh, jamstva za mlade in vidimo že prve rezultate. Stopnja brezposelnosti mladih se je znižala za 3,8 odstotkov v letu 2014. Vidimo, da je to v veliki meri odvisno od programov, ki jih uresničujejo države članice ampak vsekakor pa je že sedaj jasno, da je treba narediti še več. Torej, eh, kljub eh, tem eh, ukrepom pa jamstva za mlade in pobude za mlade niso edina rešitev. So, ta dva ukrepa sta del svežna rešitev za boj proti temu problemu. Vemo, da je čas za izvajanje pobude za mlade krajši kot eh, večletni eh, finančni okvir in zato bodo zlasti ukrepi v prvi fazi ključni za uspešnost eh, tega programa. Milijone evropejcev imamo, ki nimajo dela in ki nimajo ustreznega dostopa do izobraževanja in usposabljanja. Zato sem prepričana, da se boste poslanci Evropskega parlamenta strinjali eh, z mano, da kakršnakoli zamuda pri implementaciji te pobude za, mladi, la, za mlade eh, lahko preprečuje ustrezne ukrepe držav članic za boj proti brezposelnosti mladih. Torej, en izmed pomembnih eh, vidikov eh, in težav pri implementaciji teh eh, ukrepov eh, je eh, do, ustrezen pravočasen dostop do sredstev za njihovo izvajanje. Predsedstvo si prizadeva za to, da bo sedanji zakonodajni predlog lahko pospešil uresničevanje te pobude za mlade. Zato se strinjamo, da s parlamentom, da je pomembno državam članicam zagotoviti sredstva že v začetku procesa in da je to eh, ključno za eh, uresničevanje eh, in izvajanje teh ukrepov in za ustrezne rezultate. Na ta način bomo lahko tudi hitreje izvedli ukrepe, ki so zapisani v nacionalnih načrtih za jamstva za mlade sedanji eh, zakonodajni predlog je bil eh, pripravljen v rekordno hitrom času. Svet je včeraj pripravil predlog in eh, danes, takoj po vašem glasovanju, smo skupaj s predsednikom Šulcom že podpisali besedilo. Torej, po objavi prihodni teden bodo države članice lahko prejele predhodno financiranje. Torej, to predhodno financiranje za eh, to pobudo za mlade bo v letu 2015 povišeno za eno milijardo evrov. In to priložnost bi rada izkoristila tudi zato, da podarim, da bo svet še naprej eh, zelo vesno spremljal razvoje na področjih eh, zaposlovanja mlade in pri implementaciji um, jamstev za mlade in pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. Istočasno pa moramo eh, ohraniti tudi v mislih, da so razlogi za brezposobnost mladih zelo kompleksni in eh, povečanje obsega sredstev morajo spremljati tudi eh, reforme v državah, s katerimi se želijo odpraviti različne strukturne težave, ki botrujajo brezposobnosti mladih. Če želimo zmanjšati obseg brezposelnosti, moramo narediti več za ustvarjanje novih delovnih mest. In ne na zadnje, naj povdarim še zelo pomembno vlogo socialnih partnerjev v tem kontekstu. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci. Nous allons commencer le tour. Hvala lepa. Gospa Morin Chartier v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča rada bi povedala zastopnici sveta, da e, ta e, pobuda za zaposlovanje mladih je nekaj, kar so države želele. To je njihova pobuda in naredile so, kar je potrebno za to in moram reči, da je včasih to tudi vodilo v zmedo glede teh dveh e, instrumentov. Ampak ta pobuda za zaposlovanje mladih se resnično odziva na potrebo državljanov in eh, kaže na eh, to, kako pomembna je situacija, kako veliko eh, mladih je brezposelnih. Zato je pomembno, da se na to odzovemo. Ampak v tem prvem letu smo gotovili, da izvajanje tega instrumenta ni bilo zelo učinkovito v državah članicah, razen z to izjemo, ki ste jo omenili. Torej, čim smo dobili financiranje, smo se takoj odzvali. In tu je bila Evropska unija resnično eh, zelo, zelo hitra pri odzivu in v treh eh, mesecih eh, smo lahko mm, ta posojila za financiranje zvišali iz enega odstotka na tri odstotke in tu se zahvaljujem vsem skupinam, ki so to omogočile in tudi svetu in komisiji. Ampak ustrajali bomo zato, ker to, kar želimo, je naslednje. Ta mehanizem mora biti uporabljen in videla sem eh, veliko ministrov, ki še vedno eh, mešajo te eh, dve, se pravi pobudo in pa jamstva za mlade, torej ta dva instrumenta. Moramo zagotoviti, da bo ta razlika jasna in tudi, da bomo to ustrezno uresničili in zato vas prosim, da nam pomagate in da pristisnite na države članice. Hvala, poskusimo spoštovati čas za govor. Gospod Benifej ima besedo gospa predsedujoča spoštovani kolegi gospa predstavnica eh, sveta vesel sem da eh, se lahko zopet odzovem na to vprašanje eh, brezposelnosti mladih ki je zelo pomembno in to nekaj tednov pred tem, ko bo sprejet, sprejet instrument za predhodno financiranje. Torej, treba se je boriti in to v vseh državah članicah proti tej eh, situaciji proti brezposobnosti mladih in vesel sem, da vidim, da je svet pripravljen storiti, kar je potrebno. Večkrat smo to že povedali in to danes še ponavljamo. Eh, parlament eh, se je takoj odzval, tako kot komisija in svet, spremenil ustrezen. Uh, ustrezne instrumente za to, da smo lahko takoj omogočili dostop do teh sredstev. Torej, treba je narediti vse, kar je v naši moči, da se ovire odstranijo zato da se lahko odpravi tudi eh, preveliko birokratsko breme pri uresničevanju teh programov. In prav tako se je treba sredotočiti tudi na sporočanje v zvezi s temi programi, ki eh, ta hip še ni ustrezno. Tisti mladi, ki eh, najbolj potrebujejo te instrumente, se pravi pobudo in pa jamstva za zaposlovanje mladih, so prav tisti, ki o tem najmanj vejo. In eh, treba je zagotoviti, da eh, so ti mladi o tem obveščeni in eh, da se zagotovi tudi, da te instrumenti ne bodo niti instrument za zlorabo in niti um, nek, neko predverje revščine. Torej, to je veliki ziv in to lahko resnično. Uh, vpliva na celotno eh, generacijo. Torej, tu eh, ni čarovne palice, treba je eh, narediti vse, kar je potrebno, treba je investirati v strateške sektorje, treba je dejansko evropsko industrijsko politiko vzpostaviti na ta način, da bomo lahko zagotovili prihodnost za prihodne generacije. Monsieur... Gospod Benifej, ali sprejemate modri karton? Gospod Zani, 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, gospod uh, poslanec, da ste sprejeli moje vprašanje. Tudi uh, sam se strinjam, da potrebujemo kvalitetne inštrumente, ampak zanima me, ali vidite uh, sistem eh, ocene, ki bi bil učinkovit in ki bi omogočil, da se nadzoruje porabo eh, denarja eh, v državah, se pravi, da se onemogoči fiktivno zaposlovanje. Hvala, mislim, da potrebujemo neko mešanico različnih ukrepov. Potrebujemo gospodarsko rast, zato da se zagotovi, da so delovna mesta, ki so ustvarjena, resnična delovna mesta. Eh, ta evropska sredstva ne smejo postati subvencije. To ne sme biti neka politika pomoči, kar bi eh, imelo ravno nasprotni učinek. In prav tako mora komisija tudi na zelo jasen način pojasniti tudi z eh, pomočjo parlamenta kaj se dogaja v državah in kakšen je nadzor. Gospa McIntyre. Hvala lepa. V moji državi in v West Midlandsu, v moji regiji, se brezposelnost v zadnjih letih manjša. Torej, zaposlo, Presposelnost eh, me, v skupini med 16 in 25 eh, let se prav tako uh, znižuje. Prememba je bila uh, predvsej um, manjša v zadnjih treh mesecih, torej sedaj imamo uh, brezposelnost okoli 15 odstotkov. Ampak eh, zadnji statistični podatki pa kažejo, da se je brezposelnost pravzaprav povišala v zadnjem mesecu. Ampak to še vedno pomeni, da imamo 6500 eh, eh, mladih od 16 do 25 let samo v mestu Birmingham. To pomeni, da si moramo zelo dobro pogledati, kaj je uspešno in kaj ni uspešno. Pobuda za zaposlovanje mladih uh, ni bila uspešna. Eh, zdi se mi, da je poročilo eh, računskega sodišča zelo zaskrbljujoče in zelo eh, si, se veselim tudi izmenjave mnen z Iljano Ivanovo v odboru za zaposlovanje glede tega posebnega poročila. Kajti, če se izkaže, da učinek teh pobud ni bil dober, potem se je treba vprašati, zakaj. In preden spremamo svežen eh, gospoda Timmermansa, moramo zagotoviti, da bo to uspešno, kajti to je ključno za prihodnost zaposlovanja mladih. Lepa gospa Harkin, eh, spoštovana predsednica. Torej, danes smo tu zato, da postavljamo eh, težka vprašanja v zvezi z brezposobnostjo mladih in med temi uh, V vprašanji najdemo tudi naslednja. Zakaj eh, je trajalo toliko časa, da smo dosegli te cilje? Eh, zakaj je prišlo do takih eh, zamud in kaj lahko storimo? Torej, ne bom tu citirala številke in statističnih podatkov glede brezposobnosti mladi. Vsi vemo, da so te številke previsoke. Torej, naš namen je, da na evropski eh, ravni dodajamo vrednost, ampak pri vseh teh ukrepih najdemo zelo malo evropske dodane vrednosti. Če želimo biti uspešni, potem mora svet eh, odigrati svojo ulogo in to je zelo pomembna uloga, kajti gre za eh, izvajanje pobude za zaposlovanje mladih in ta je zelo prožna. Imamo možnost vajeništev, možnost usposabljanja, imamo zelo dobre um, um, modele za um, pomoč, ki je osredotočena uh, na posebne potrebe mladih. Uh, svet uh, je že povedal, da ti dve uh, pobudi nista rešitev za vse, ampak vseeno pa sta zelo pomembni in zato bi želeli, da se zlasti lotimo vprašanja zamud pri izvajanju in pričakujemo, da Eh, učinkovito uporabo predhodnega financiranja. Kolegica McIntyre je govorila o poročilu računskega sodišča v zvezi, v zvezi z jamstvom za mlade. Torej in ta vprašanja je treba obravnavati, torej dejstvo, da ni bilo ustrezne ocene, da države članice niso um, posredovale ustreznih uh, in popolnih informacij v zvezi z um, Eh, sredstvi za eh, izvajanje teh ukrepov. Torej vse to je treba obraniti. Države članice pa morajo v celoti prevzeti o eh, svojo odgovornost in takoj izvesti pobudo za mlade. Gospa González Penjas, hvala lepa. Torej tu imamo strukturni problem in sicer ali eh, te politike dejansko vodijo države v eh, spremembe ali to samo omogoči, da se eh, revščina spremeni v nekaj stalnega. Vemo, da mora ta ekspanzivna politika in ustvarjanje delovnih mest iti tudi roka, z roko v roki z obravnavanjem vprašanja revščine v južnih državah Evropske unije. Treba je eh, zagotoviti tudi ustrezno davčno reformo in vse, kar je pomembno. Mi ne želimo, da se te instrumente izkoristi samo zato, da se um, prenaša sredstva iz javnega sektorja. Mladi ne potrebujejo več izobraževanja in usposabljanja, temveč nov model potrebujejo um, zaposlovanje, ki bo ustrezno, potrebujejo delovna mesta, ki bodo ustrezna. E, če bomo še naprej e, e, porivali prebivalstvo v revščino in če ne bomo izkoristili vseh možnosti, ki jih ponujajo podjetja v obliki storitev in tako dalje, potem bomo situacijo samo še poslabšali gospa reintke za zelene hvala lepa predsedujoča spoštovana predstavnica sveta torej danes razpravljamo o tem eh, ker je odbor za eh, socialne zadeve postavil svetu vprašanje v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih in njeno učinkovitost. Torej, ne glede na to, kako pomembno je to vprašanje, sem prepričana, da 99 odstotkov državljanov Evropske unije sploh ne vedo, zakaj gre. Torej, zato bi rada eh, povedala, zakaj gre. V našem vprašanju je zapisano, da je finančna in gospodarska kriza voli, vodila v eh, zelo visoko eh, brezposelnost Eh, mladih. Naj to sedaj prevedem. Neoliberalna politika je povsem eh, uničila eh, gospodarstvo v državah članicah in povzročila brezposobnost mladih. Mladi nimajo nobene možnosti, da vplivajo na to politiko, ki je vodila v to situacijo. In kot reakcijo na to vidimo naslednji vzorec. Torej, Evropska unija je dala na voljo denar, še vedno ne dovolj, ampak eh, dala je na voljo denar. Države članice teh eh, sredstev ne smejo sedaj eh, po lastni presoji uporabljati v regijah, ki so najbolj prizadete po našem mnenju. Bom prevedla veliko poslancev tega parlamenta, vključno z mano smo ogorčeni, da sredstva, ki so bila namenjena te eh, pobudi, po 22 mesecih še vedno niso na voljo. Mi kot eh, poslanci smo uporabili eh, ta instrument ustnega vprašanja za to, da državam posredujemo sporočilo, da želimo akcijo sedaj. Upam, da bo veliko držav to tudi storilo in da bodo šli ljudje na ulico in zahtevali odgovor na svoje vprašanje gospa predsedujoča hvala lepa zastopnici sveta spoštovani kolegi torej vprašanje ki ga si je postavljam je kako lahko zakaj zakaj je tako to tako neučinkovito tako očitno neučinkovito to je pobuda ki bi morala imeti jasen cilj torej treba bi bilo rešiti problem brezposobnosti mladih. Žal pa eh, tu ne gre za povišanje obsega zaposlovanja, temveč gre za odgovor na brezposobnost, na urgentno situacijo, ki jo ta predstavlja. In to pomeni, da ne moremo predvidevati nobenih dolgoročnih projektov, da ne moremo razmišljati o prihodnosti, da ne moremo. Uh, razmišljati o inovacijah. Gospa Moran Šatje je zelo jasno situacijo pojasnila. Eh, osebe mešajo med jamstvi za mlade in eh, med pobudo za zaposlovanje mladih in eh, to je problem, ki zadeva ministre in predsednike vlad in žal ne morem reči nič drugega kot to, da verjetno mnogi med njimi sploh ne vedo, zakaj gre, da sploh ne vedo niti, kaj je pobuda za, za zaposlovanje mladih, niti, kaj, je, kaj so eh, jamstva za mlade. Oziroma med eh, tema dvema instrumentoma sploh ne razlikujejo. Če bi vedeli, zakaj gre, eh, za kakšne programe gre, da je njihov namen, da se odgovori na potrebe mladih, Če bi to razumeli, potem bi bili morda pri svojih eh, politikah bolj učinkoviti. Torej, v moji državi tega ne vidim. Nobenega rezultata nismo dosegli. Moram reči, da me je sram, ko vidim, kako naše vlade enostavno ne izkoristijo možnosti, ki jih ponuja Evropska unija. Torej, tu gre resnično za priložnosti, ki ostajajo neizkoriščene. Istočasno pa naj imamo nadzor nad tem, kako, na kakšen način, kje, kdaj je denar porabljen. Treba je zagotoviti, da se ta denar ustresno porabi, ampak tisti, ki so doslej eh, ta sredstva koristili, lahko preštejemo na prstene roke. To je realnost. Dobro. Ja, treba je zadevo nadzorovati, spremljati eh, in tako dalje eh, je pomembno. 1 minuta 30. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nisem pričakovala, da bom takoj, eh, spreje, da bom takoj dobila do besedo. Eh, no, torej rezultati ne ustreza pričakovanjem in zato moramo delati še naprej eh, v tej smeri, da se bo bodo spremeni v koristen in učinkovit instrument. Med ovirami, ki smo jih odpravili, najdemo že eh, ta predhodna sredstva, se pravi, da države, ki nimajo ustreznih sredstev na voljo, že lahko eh, sprejmejo ukrepe za boj proti brezposobnosti mladih. Torej, eh, treba pa bo reševati še druge težave in odpravljati druge ovire, ampak sem optimistična in mislim, da lahko tudi v lasni državi uh, iščem dobre zglede. Španija ima eh, zelo visoko uh, raven brezposobnosti mladih um, in uh, Istočasno pa je Španija tudi med prvimi državami, ki je naredila vse, kar je potrebno. Torej imamo Eh, velik del, skoraj 50 eh, odstotkov teh projektov, ki eh, so bili že uresničeni, med njimi tudi velik del um, ukrepov, ki se navizujejo na ženske. Sodelujemo s podjetji, z uh, gospodarskimi zbornicami in uh, pomagamo pri iskanju um, delovnih mest in doseganju rezultatov. Gospa Štajndruk. Orek, žalostno je, kako dolgo traje in kako uničujemo možnosti mnogih eh, mladih v Evropi. Uničujemo njihove možnosti. Tukaj v Evropskem parlamentu pa ne bomo odnehali z bojem proti brezposelnosti mladih. Zato smo morali postaviti to ustno vprašanje svetu. Cilj zmanjšanja brezposelnosti mladih ali celo izničenja te brezposelnosti. Od tega cilja smo še daleč proč. Že dolga leta organiziramo konference, lepo govorimo, nič pa se ne zgodi. Vedno se kaže na razloge, zakaj se stvari ne izpolnijo. Najprej ni bilo denarja, potem je prišel denar, potem se ni zgodilo, ker je problem predfinanciranje. To smo zdaj tudi rešili. Zdaj, zdaj resnično ne sme biti več izgovorov. Zdaj morajo države članice resnično ukrepati in pokazati resnične pobude, če želijo pomagati mladim. Hvala lepa, gospa Žitanska, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vemo, da je predlog komisije povečanja prefinanciranja za mlade dobila veliko podporo v Evropskem parlamentu, ampak to ni blankovček. Odpraviti moramo z izgovori, zakaj stvar ne deluje. Ponuditi moramo delo mladim. In to je namen takšnih eh, sistemov. Če aktiviranje nezaposlenih eh, delovalo na finskem, bi lahko delovalo tudi ki drugi. Najte moramo rešitve za različne situacije, vendar je moč pomagati samo tistim, ki to želijo. Zato me zanima odgovor sveta na zadnje vprašanje. Če kljub povečanju sredstev in eh, strokovne pomoči države članice ne bodo uspešno pomagali mladim, ali ni kakšnih boljših načinov, da jim pomagamo. Gospa Labajova je naslednja za eno minuto. Hvala lepa. Pobuda za zaposlovanje mladih je eh, reforma oziroma vključuje eno reformo eno ključnih področji, to je zaposlovanje mladih, zato dodatna milijarda, o kateri smo izvedeli včeraj, predstavlja zelo pomemben instrument. Veseli me, da je bilo to odobreno v rekordnem času, očinkovito in smiselno sodelovanje edini način, da lahko pomagamo mladim. Vsi se zavedamo, da imamo razlike pri brezposelnosti mladih. Te razlike so velike. V nekaterih eh, državah imamo več brezposelnih kot sploh zaposlenih eh, mladih. V drugih državah so se odrezali bistveno bolje in zaposlujejo eh, dovolj mladih, da niso pravičeni do sredstev. Menimo, da bo omogočanje predfinanciranja odkrepilo hitrejše uresničevanje Smo pa presenečeni, da državi članice ne izkoriščajo dej sredstev, ali je problem v administrativnih ovirah, ali nejasni upisi, kaj je kakovostno delovno mesto in tudi ustrezno neupredeljeni cilji. Kako lahko spremenimo na ta način položaj na meji? Kako boste lahko spodbudili države članice, da več naredijo na tem področju?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 računsko sodišče pokazalo, da s to pobudo za mlade niste ustvarili nobenega delovnega mesta. In države članice so krive za to. In ne moramo več reči, da je treba povečati vojno. Seveda je treba izboljšati upravne zmogljivosti, da bi aktivno podpirali mlade, da bi prepričali rešeno izključevanje. Pak treba je zgraditi prihodnost. Torej, vodje države vlad mora razumeti, da je treba poznati sektore prihodnosti, in sicer obnovljive vire energiji, digitalno gospodarstvo, to je treba vlagati, kajti to je nekaj, kar je pomembno in kar bo trajalo. Gospodje vodje držav in vlad, s tem bom tudi zaključila. Danes nimate več pravice le govoriti o tem. Treba je poskrbeti za mlade. Hvala. Gospod Arnet, za eno minuto. Kdo bi oganil, da bomo pristali tukaj? Vodilna evropska politika, ki vključuje davkoplačevalski denar, ki je preprosto ni delovala. To je pravzaprav pozivek Evropske unije. Zapravljamo davkoplačevalski denar, rezultati so neučinkoviti in povzroča razočaranje ta državna pomoč ni primerna za države in kaj počne ta parlament. Poskuša jim siliti evropski način na, za vsako ceno, preprosta alternativa. Britanski davkoplačevalci plačujejo britanske projekte s svojim denarjem. Nemčiji svoje projekte za svoje državljane. Latvijski državljani svoje projekte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 je to zelo jasno povzela. Kaj bomo storili, če predhodna sredstva ne bodo eh, prinesla nobenih rezultatov v prihodnih 12 eh, mesecih? Eh, torej, to je nekaj, kar že poznamo in dejansko je. Če bomo imeli več brezposelnosti, bomo potrebovali več socialnih prispevkov in to bo eh, spet eh, vodilo v eh, to situacijo, ki jo že poznamo. Moramo odstraniti ovire, ki podjetjem preprečujejo ustrezno zaposlovanje in nehajmo uh, tako velike vsote uh, nalagati v ukrepe, ki, za katere že vnaprej vemo, da ne bodo učinkoviti. Jon Herjus. Gospa Jungerius, za eno minuto in naslednja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, skoraj že poletje. In skoraj osem let od izbruha velike finančne krize v Evropi, banke so propadale, podjetja tudi, brezposelnost je sunkovito narasla. Veliko je bilo ljudi na trgu dela brez perspektive. Povsod v Evropi je brezposelnost mladih je zelo visoka. Evropska unija se je prizadevala za to, da bi mladi v najbolj prizadetih regijah dobili novo perspektivo. Zato je bil dan na voljo denar za predfinanciranje programov, zato da bi mladi ponovno našli pot na trg dela. Ne smemo zapravljati časa. Ampak noblesu bliže, v šestih mesecih hočemo videti, ali smo na pravi poti. Se ne želimo pustiti ljudi brez perspektive. Hvala lepa za eno minuto, gospod Kalvet eh, eh, Šambon. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Eh, hvala lepa predstavnici sveta. Torej, evropska verodostojnost je res odvisna od tega. Torej, tu gre za resnično verodostojnost eh, evropskega projekta in če želimo to dokazati, moramo rešiti vprašanje brezposelnosti zlasti naših mladih. Dobro se mi zdi, da se eh, je svet tega lotil, ampak eh, države članice ne smejo tu se posluževati nekih eh, opravičil, zakaj se nič ne da storiti, eh, da ne morejo mm, izvajati eh, teh ukrepov, zato ker nimajo denarja in tako dalje. Torej, to je nespremljivo in absurdno. Treba je mlade vključiti in to takoj. Gospod Lopez, eno minuto. torej kar je pomembno je to da je eh, ta iniciativa lahko uspešna če se um, omogoči predhodno financiranje to je zagotovljeno ampak če vedno ta ukrep ni bil učinkovit imamo pet milijonov mladih brezposelnih in samo osem od desetih mladih je sploh slišalo za to pobudo. Naj dam primer Španije. Španija je pomembna ne samo zato, ker je veliko mladih brezposelnih, ampak tudi zato, ker je država, ki ima največ eh, sredstev. Torej, od 800 eh, eh, tisoč mladih imamo samo manj kot 50 tisoč registriranih. In to pomeni, da um, prihaja do precejšnjih uh, zlorab tudi in to je škandal. Gospod Tom, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opozirala bi na pomisleki pri nečrpanju pobude za zaposlovanje mladih. En problem, samo en problem je visoko stopnjo brezposobnosti mladih. Imamo tudi probleme z eh, pomankanjem mladih zaradi migracij. Za 17 odstotkov eh, jih je zmanjkalo na 20 odstotkov se je brezposelno zmanjšalo na 12 odstotkov. To bi lahko bil uspeš, velik uspeh, vendar če do tega prihaja zaradi eksodusa mladih, to ni uspeh, zato se treba osredotočiti na ključne skupine. V moji državi je letna stopnja brezposelnosti 1,6 eh, krat eh, manjša kot za rusko govoreče. Njihova brezposelnost je bila več kot 2 odstotka. Takšni statistični podatki so ključni za analizo kakršnih koli ukrepov, ključno za garancijo za mlade. Hvala lepa, gospod Pavel, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej naj pozdravim odločitev za predfinanciranje. Komisija bi morala dati na voljo še več eh, denarja, zato da bi spodbujali zaposlovanje mladih. Eh. Sodelovati bi morali z investicijsko banko in z ostalimi organi eh, za omogočanje takšnih mehanizmov, kar bo mladim pomagalo in samo tako bomo lahko ohranili ustvarjalnost v Evropi. Izobraževanje mora biti prilagojeno realnosti in usmerjeno v prakso. Da bi to zagotovili, moramo države članice ustrezno podpreti tudi organizacije civilne družbe, bo treba podpreti v državah članicah kot predstavnik mlade generacije. Mislim, da bi morali šole od odpreti eh, vrata za eh, pot mladih na del trga. Gospod Simon, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ta sema deluje eno leto prednje marca 2014. Torijska vlada v Združenem kraljestvu smo pripravili kakršen koli program za to, da bi črpali kakršna koli sredstva. Potem so predlagali, da bi uporabili manjši delež, 206 milijonov je bilo na voljo, na desetine milijonov za to, da bi mladi v West Midlandsu našli pot eh, do eh, dela, ampak konzervativci so želeli, da se počrpa čim manj sredstev in zavrnili so tudi osnovna pravila, ki veljajo za vse druge v Evropski uniji, kar bi omogočilo črpanje teh eh, sredstev. Želeli so to narediti seveda na svoj poseben eh, izjemen način, zaradi tega je na deset tisoč mladih ostalo brez dela. Gospod Pirinski za eno minuto. Gospa predsedujoča. zadeva, o kateri razpravljamo, je naslednja. Kakšen je odnos sveta pri implementaciji nečesa, kar propagiramo že tako dolgo, gre za jamstva za mlade? Postavili smo ustno vprašanje, na katerega nismo dobili odgovora. ponovno moramo vključiti eh, prave zadeve v razpravo. Bo svet naredil karkoli za to, da bi spodbudil izvajanje šest mesecev potem, ko je stvar začela veljati, ko je začela veljati jamstvo za mlade in kaj bo svet naredil v primeru, da se izkaže, da jamstvo za mlade ne prinaša otipljivih rezultatov. To sta dve najpomembnejši vprašanji in zato ustrajamo, da je to najpomembnejša tema na vsakem vrhu za socialne zadeve. Gospod Igner, za eno minuto. 143 milijard na leto. To so to pozna tukaj verjetno vsak. To so stroški, ki jih je povzroča brezposobnih mladih v Evropi. Kljub temu v mnogih državah eh, še vedno imajo težave pri vlaganju projektov in pri črpanju sredstev. Naj pozorim na to, da mladi sami že kritizirajo ta program in to prav zato, ker sredstva do mladih sploh ne pridejo. Ja, Spoštovane predstavnici sveta, upozorila bi vas na, na uh, opozorilo sindikatov, za kampanjo nazaj v prihodnost. To kaže, kakšno tis imajo mladi o politiki Evrope za ba reševanje bank. Je bilo v najkrajšem času pripravljenega ogromno denarja. Pri mladih pa denar ne prihaja v prave roke ali pa zelo pozno. In, mlad, in ta občutek mladih ni napačen. Upam, da bodo vse države članice lahko trdile isto kot Evropski parlament, da so upravile svoje naloge. Hvala lepa. Gospod Mann za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gre za pet milijonov mladih, ki so brez izobrazbe, brez dela, brez perspektive. Ne želimo jih tolažiti z lepimi besedami, ampak si želimo konkretne ukrepe za nje. In sicer pobuda za zaposlovanje mladih in garancije za mlade. In če ampak sredstva države ne bodo črpali, če se ne bodo regionalni organi zedinili glede pristojnosti, če ne bodo imeli ustreznih sistemov za to. S tem bomo samo ovirali ljudi pri učinkovitem delovanju. Zato vprašanje, a bo jamstvo za mlade bolje izkoriščeno, če bo predfinanciranje zvišeno na 30 odstotkov. Boste vedno znova to postavljali eh, na dnevni red eh, sej sveta, boste poskrbeli za to, da bodo manjna in srednja velika podjetja sodelovala pri teh eh, pobudah. Evropski parlament ne želi pustiti samih mladih. Mi smo se razumeli sporočilo, upam, da boste v tem lahko. Prepričali tudi države članice. Gospa Kumpola, ima tri za eno minuto. Hvala lepa. Predstavniki sveta, gospa predsedojoča, pobuda za zaposlovanje mladih je bila dobro sprejeta v letu 2013, ko je prišla na PLN. Veliko smo o tem govorili, da je to prava pot, da to kaže, da je Evropa tudi kontinent za mlade. Uh, Obljube so bile velike, ampak denar dejansko ni prišel do mladih. Ne bi smeli popuščati v svojih prizadevanjih, najti moramo nove načine za pomoč mladim. Uporabiti moramo vse, vsa orodja, ki jih imamo na voljo, zato da eh, omogočimo zaposlovanje mladih, privabiti moramo tudi uh, organizacije, v katerih se združujejo mladi. Prav tako lahko pomagamo na drugih področjih. Prav tako moramo še naprej omogočiti mladim, da se lahko izobražujejo, tako da bo nekaj ne prišli do dobre zaposlitve. Zaključujemo z eh, govorniki. Imam eh, dve prošnji za KHDI. Pari Bero je prva za eno minuto senhora presidente passados dois anos do lançamento da iniciativa para o emprego jovem esta ainda Hvala, gospa predsedujoča. Zdaj je kar nekaj časa od eh, sprožitve te pobude za zaposlovanje mladih, še vedno pa nimamo pravih rezultatov za mlade. Uh, Visoka brezposelnost je neizpremljiva v situaciji, v kateri so dani vsi pogoji za izvajanje pobude za zaposlovanje eh, mladi. Svet mora aktivno spodbujati države članice k implementaciji tiste države, ki tega še niso storili. Portugalska, na primer, ki je po zelo hudi, globoki krizi in vrčevalnih eh, programov, še vedno eh, ojeta v visoko stopno brezposobnosti mladih in poskuša sprejemati določene ukrepe v zadnjih dveh letih. Je bilo več kot 250 tisoč mladih vključenih v takšne ukrepe. Brezposobnost se zniža za 2,2 odstotka, kar pomeni 50 tisoč mladi med 16 in 24 let starosti. Gre pa tudi za to, da okrepimo druge ukrepe gospod Grisko. Za eno minuto, hvala lepa. Imamo veliko milijonov mladih, ki so brezposelni. Vprašanje je, kako lahko ta pobuda ustvari nova delovna mesta za mladi. Tudi, če bomo zvišali stopnjo eh, predfinanciranja, je zadeva še vedno problematična. Še vedno bodo morali ukrepati države članice in eh, stvari pretvoriti v programe za zaposlovanje mladi. Eh, zagotoviti moramo tudi ustrezne štipendije eh, za mlade in tudi spodbude za male in srednja podjetja. Prav tako potrebujemo ukrepe za koriščenje teh storitev. Ne gre samo za administrativne korake, za 7 milijonov mladih, ki so izgubili svoje upanje, moramo nekaj narediti. Morajo imeti nekaj, v kar bodo lahko verjeli. Gospod Marjas. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vlačevanje je pripeljalo do tega, eh, da se spopadamo za vojsko brezposelnih eh, mladih. Eh, Mi smo pet, več kot 15 milijonov eh, brezposelnih mladih. Eh, v Grčiji imamo stopnjo 75 odstotkov, v Italiji 51 odstotkov, v Španiji 51 odstotkov. Če resnično želimo zmanjšati brezposel mladih, bomo morali spremiti našo politiko. Nehati moramo z vrčevalno politiko in eh, odpisati dolgove državam, ki so v krizi. Drugič, koliko denarja imamo na voljo za zaposlovanje mladih, 6 milijard za eh, zaposlovanje in še zneske za jamstvo za mlade. Gospod Dragi pa je govoril o milijardi za kvantitativno sproščanje. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zakaj eh, niso počrpana sredstva, ki so na voljo? Zaradi tega, ker potrebujemo eh, še druga plačila. Grčija, na primer, nima več denarja, da bi eh, sofinancirala takšne okrepe. Hvala lepa. Gospod Marjas, prosim, da se držite časa. Gospod Novako, gospa Novako, gospod. Благодаря, госпожо председател. Моите 60 секунди днес. Moj 60 sekund eh, bom danes porabil ne zato, da bi upozoril na probleme, ampak da najdemo rešitve. Če želimo najti rešitve za brezposelnost mladih, eh, potem moramo uporabljati mladostni pristop. Izkušnje kažejo, da ni pomembno, koliko denarja porabimo za zaposlovanje. Pomembno je, koliko ljudi je našlo eh, službo. Delajmo hitreje. Poskušajmo prebuditi vse mlade, jih aktivirati. Tisti, ki so zaposleni v agencijah za zaposlovanje, naj zavihajo rokave, naj si odvežejo kravate in poskušajo pomagati mladim. Videti morajo, kaj mladi potrebujejo. Sovražijo vrste, sovražijo vse na enem mestu, sovražijo birokracijo. Odpravimo vso to birokracijo in ponudimo mladim možnost. Gospod Čučuk. Usiljata za preodoljavanje problema s trevožno visoki ceni. Hvala. E, lepa. Seveda se moramo prijeti za. Uh, delati za zmanjšanje visoke stopnje brezposelnosti. Ukrepi morajo biti zelo usmerjeni. E, cenim prizadevanja, ki smo jim že priča, sploh s pobudo za zaposlovanje mladih. Ja. Ampak e, v letu 2015 je bilo skoraj 5 milijonov mladih brez e, dela v Evropski uniji države članice težko sprožijo operativne programe v okviru te pobude. Moram povedati, da sem bil med tistimi člani Evropskega parlamenta, ki so podprli predlog komisije, da poveča stopnjo prefinansiranja s tem in tudi z dodatnimi sredstvi ne bomo rešili problemov. In zato eh, sprašujem svet, kaj boste naredili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 Ne zato, ker dela ni, ampak eh, zaradi diskriminacije. Romi so bili vedno marginalizirana skupina v Evropski uniji, v kriznih časih eh, so še bolj potisnjeni na rob. Pri njih je brezposelnost trikrat više kot pri večinskem prebivalstvu. Mladi Romi so manjšinsko zastopani med eh, tistimi, ki se izobražujejo. Zato moramo še posebej spodbujati Eh, te mlade in jim pomagati z garancijo za mlade. Tudi Evropska unija se mora v celoti bolj osredotočiti na problematiko Romov, eh, tako da bodo mladi Romi dobili v Evropski uniji možnost za boljše življenje kot eh, njihovi starši in da se bomo borili proti anticiganizmu. Hvala lepa, gospa Petir je naslednja. Hvala lepa, gospođo predsednice. Poštovana kolegica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala. Kolegica, da ste sprožili vprašanje glede eh, pobude za zaposlovanje mladih in opozorili na države, ki imajo največje težave in ki imajo najviše stopnje presposobnosti mladih. Te države tudi zastajajo pri črpanju sredstev za zaposlovanje mladih in pri izvajanju programa eh, garancije za mladih. Naša država je v šestem letu recesije, smo pri 40 odstotkih presposobnih mladih, kar je druga največja stopnja po podatkih Eurostata v Evropski uniji mladi odhajajo in iščejo delo v drugih državah članicah Evropske unije. Do februarja 2015 država ni izkoristila niti evra iz te pobude. Eh, postavili ste tudi vprašanje, kako namerava svet eh, spodbuditi hitro izvajanje in učinkovito izvajanje programa. Pripričan sem, da svet eh, težko spodbuja nesposobne vlade pri njihovem delu. To lahko naredijo samo voljivci na volitvah. Merci gospod Nekov za zaključek. Uvažajamo gospođo predsedatelj, makar če izmina več od godina od izpolnjenja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Minilo je leto od eh, kar je bila sprožena ta pobuda, rezultati v državah članicah pa so daleč od tega, kar smo pričakovali. Mislim, da ne bi morali uporabiti samo trenutne finančne instrumente, temveč eh, bi morali opraviti reforme tudi v izobraževalnih sistemih. Najti moramo nove oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Poiskati moramo nove načine za okrepitev izkušenj ter inovativnega mišljenja pri mladih to vrstne pobude bi morali prilagoditi pogojem v različnih državah članicah. V Bolgariji en največjih je izzivom huda tranzicija, težki prehod med srednjo šolo in univerzo. Mnogi mladi tudi odhajajo iz države. Svet ne bi smel samo spodbujati tega programa, prav tako bi moral storiti tudi kaj drugega. Po kečti, aj dajem ponovno besedo gospod Kalini Lukaševici. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod in gospode. Naj skoristim to priložnost, da še enkrat podarim. La parole est au conseil. Besedo ima svet. Thank you, madam. So, let me... Hvala lepa. Naj izkoristim to priložnost, da še enkrat povdarim, kako velik politični pomen ima pobuda za zaposlovanje mlade. Zahvaljujem bi se tudi Evropskemu parlamentu za zelo plodno sodelovanje, ki nam je omogočilo, da smo se hitro odzvali na izziv brezposelnosti mladih. Vprašali ste, kaj ovira države članice, kaj zadržuje zaenkrat je težko oceniti dejanski napredek v državah članicah, kajti krok poročanja na evropski ravni se še ni začel. Poleg eh, vprašanja finančne likvidnosti, ki je največji problem, bi lahko imeli še tri druge izzive, eh, ki ovirajo izvajanje ukrepov za zaposlovanje mladih. Nekatere države nimajo ustreznih struktur za implementacijo. E, drugič, e, imenovanje pristojnih organov prav tako predstavlja težavo za nekatere države članice. In tretjič, so že tu zadeve, ki so povezane z upravno zmogljivostjo lokalnih, regionalnih in nacionalnih struktur za implementacijo tovrstnih e, ukrepov. Kako namerava torej svet spodbuditi učinkovito in hitro izvajanje pobude? Svet eh, meni, tako kot Evropski parlament, da bo zadostna finančna likvidnost omogočila izvajanje eh, ustreznih eh, programov, ki so zastavljeni v programih za zaposlovanje mladih. To predfinanciranje bi moralo prispevati k hitrejši mobilizaciji sredstev in k povečanju zmogljivosti nacionalnih organov za začetek eh, izvajanja programov in hitrejše implementacije pobude. Takoj po začetku veljavnosti spremenjene uredbe pričakujemo pozitivne učinke. Po drugi strani pa izvajanje eh, garancije za mlade zahteva strukturne spremembe, pa tudi usmerjene ukrepe eh, za posameznike. Potrebujemo tudi ustrezno politiko za zaposlovanje mladih na osnovi individualnih eh, potreb držav članic. Jamstvo za mlade so eden od teh ukrepov. Države članice morajo predložiti svoje programe za izvajanje, kar se tudi redno spremlja strani sveta na osnovi e, prispevkov odbora za zaposlovanje, ki na osnovi indikatorjev meri napredek, izmenjava izkušenj med državami članicami, prav tako pomembno kot tudi ocena izvedenih ukrepov. Za zaključek naj eh, povdarim, da, države, da so države članice v procesu eh, priprave poročil o vzpostavljenih strukturah za izvajanje pobude za zaposlovanje mlade. Ta poročila bodo podala pregled nad napredkom, ki so ga države Eh, dosegle pri izvajanju pobude za zaposlovanje mlade, kar bo komisija vključila v nadaljno analizo izvedenih ukrepov in spremljanje na ravni sveta. Učinkovito spremljanje ukrepov je eden od predpogojev za učinkovito izvajanje in eh, kontinuirano financiranje. V tem smislu svet na osnovi dela odbora za zaposlovanje izvajal večletni eh, nadzor in opravil peer review eh, izvajanja reform, eh, ki so zapisane v priporočilih po državah. Na osnovi izkušenj z leta 2014 In z rezultatom malega napredka v posameznih državah šlanicah lahko pričakujemo, da bo ta zadeva reševana v okviru razprave o evropskem semestru v letu 2015. Svet se bo s to temo bolj podrobno ukvarjal na junijskem eh, svetu po poročilu računskega sodišča. Države članice pa bodo morali ukrepiti tudi svoje prizadevanja in se osredotočili na izvedbo strukturnih eh, reform ter pripravili kakovostne ukrepe, ki bodo omogočile mladim eh, sodelovanje na trgu dela, izobraževanje in eh, usposabljanje bo tudi pomemben okrep. Če eh, povzamem, svet se strinja, da je treba več narediti za pribojev proti brezposelnosti mladih. Omenila sem samo nekaj primerov ukrepov, ki jih pripravlja svet eh, in tudi komisija, zato da bi sistem bolj učinkovito deloval. Ne moram vam obljubljati čudežev in da bo vse delovalo že jutri, lahko pa zatrdim, da smo trdo delali, da bi našli rešitev in še delamo, da bi našli rešitev čim prej. Hvala lepa. Hvala, razprava je zaključena.